chciałbym. Lep pozdrav. Začenjamo in želim spregovoriti najprej o zapisniku. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen. Ali ima kdo še kako pripombo? Ne. To pomeni, da smo dnevni red sprejeli. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na našo razpravo in sicer izjavi sveta in komisije trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo.